v veljavnosti zapisnika temu ne bo ugovarjal, to velja kot sprejeto v skladu za 87.6, 87.a.6. Sem bil obveščen, da ni prišlo do nasprotovanja imenovan za notranji trg in za odbor INTA in uh,